smo, kaj se je zgodilo. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. First, first. Najprej, konferenca predsednikov je parlamentu predlagala, da bi posebni odbor za davčne sodbe, tax 2, bil podaljšan do 2. augusta 2016. Kdo ugovarja? Ne. Tako. Potem je to sprejeto. Sedaj pa res prehajamo na glasovanje. In govoril bom romunsko. Prima este libertatea de exprimare. Primul raport este libertatea de... Prve, prvo poročilo, svoboda izražanja v Kazahstanu. Predlog se pet, poimensko, glasujemo. Votul este închis. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. odstavek, izvirno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava D, prvi predlog spremembe, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog se nam je štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasovanje o celotni resoluciji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo. Egipt. Primer. Giulia Regenia. Tretja točka, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13. odstavek, v štirih delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Tretji del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Četrti del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog srembe ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog srembe dve. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Glasovanje o celotni resoluciji poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa poročilo oziroma resolucija o Demokratični republiki Kongo. Predlog 37, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo, preverili bomo elektronsko, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprembe 8. Kdo je za? Proti vzdržani. Mislim, da eh, je rezultat enak kot prej. Zavrnjen torej. Predlog sprememb je dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprememb je štiri, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverjamo predlog sprememb je štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Deseti odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememba 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprememba 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Še glasovanje o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen sprejeta je. Nadaljujemo. Poročilo Desernez o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka. Poročilo gospe Grostet, zdravila za uporabo v veterinarski medicini. Imamo veliko predlogov sprememb odborov, skupaj bomo glasovali za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 749, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejet. Preverili bomo. Preverjamo 49, glasujemo torej. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 74, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo elektronsko. Glasujemo torej o tretjem delu. Konec glasovanja. Sprejte. Četrti del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 291. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 77, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 207d, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 99, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 100, kdo je za, proti, vzdržani, spred predloga spremembe 292 in 315 eh, sta brezpredmetna. 316, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 111 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Drugi del? Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog sprejem je 112, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. 113 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred, drugi del, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 293 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 116. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. 298D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 117. V ne, se upravičujem, preverili bomo najprej 298D. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejetje. To je bila moja napaka, se upravičujem. Preostrem je 117 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 127. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo torej 127. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog so rembe 131. Poimensko. Glasujemo. Ok. In Romanian, from Romanian... Težavo imamo. Malce bomo počakali delay. i shall keep a distance. Dobro, bom, bom dlje časa počakal med odprtim in zaprtim glasovanjem. V redu? Bom dlje časa počakal. E, to ni taktika zavlačevanja, brez skrbi. Vsi, vsi moramo ujeti vlak ali, ali letalo, vključno z našimi kolegi tam. Torej, 131, prosim, po imensku. Votul este închis. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 299, po imensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 300. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 301, poimensko prosim. preda. Votul este închis. Žal ne slišimo prevoda iz romunske kabine, tako da ne vemo, kaj se dogaja. Gledam, ali so lučke prižgane na vaših napravah ali ne. In potem vidim, ali ste vsi glasovali ali ne. Thank you. tri, sto devetnajst, poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 312. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 137 je brezpredmeten. 138 za proti, zdržani, sprejeto. 320 je brezpredmeten, 321 poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 138 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 322, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 138, ustrezni del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 100. 38, drug eh, del za prokti vzdržani sprejeto. 140 za proti vzdržani zavrnjeno. 144 za proti vzdržani zavrnjeno. glasujemo 144, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Moja napaka. Nadaljujemo 140, 150. 150 se popravlja predsednik, za, proti, stržani, sprejeto. 151 poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 152, kdo je za? Proti. Zdržani. Preverimo, prosim. 152, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 186 v dveh delih, prvi del za proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del za proti vzdržani. sprejeta. Je, jaz vidim, da je bilo sprejeto. 202 za, proti, zdržani, zavrnjena. 205 za, proti, zdržani, sprejeto. 206 za, proti, zdržani, sprejeto. 302, poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 213 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, še drugi del za, proti, zdržani. Preverimo drugi del 213. Preverjamo, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 317. Poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 213. 14 za, proti, zdržani, sprejeto. 226, poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 227, poimensko. Konec glasovanja sprejeto. 230, poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Naštelje dva amandmaja sta brezpredmetna. Glasujemo o amandmaju 230, ustrezni del, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 294 je brezpredmeten. Glasujemo o prvotnem besedilu 108, kdo je za, proti, držani. Ni jasno. Thank you. Glasujte, prosim, preverjamo. 2, 3, 4, amantma 2, 3, 4, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 239 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 303 za. Sprejeto proti, stržani, zavr, preverimo. 303 preverjamo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 248 brez, je brez predmeten, 250 za, proti, pržani, zavrnjena. 304 za, proti, stržani, sprejeto. 253 je brezpredmeten, 254 poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. 262 za, proti, vzdržani, sprejeto. 273 poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 278, poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tristo pet, poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 283, kdo je za, proti, zdržani. Sprejeto. 306 je brezpredmeten, 307, poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 308 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 309 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 310 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 290 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdržani. Sprejeto. 311 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma številka 12 je s tem brezpredmeten. 313 za. Proti. Zdržani. Zavrneno. 23 v dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Zdržani. Sprejeto. 314, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 295 za, proti stržani sprejeto, 37 je brezpredmeten, 296 za, proti stržani sprejeto zdržani, zabranjeno. Zdaj glasujemo še o predlogu komisije. Gospa Grostet, želite besedo, izvolite. Ampak glasovati moramo o predlogu komisije. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. Sedaj pa gospa Groste dobi besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predlagam, da se odloži glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61. drugi odstavek poslovnika, da bi na ta način lahko začeli neposredno z medinstitucionalnimi pogajanji na podlagi sprejetega mandata. Hvala lepa. Hvala lepa. Mikrofon za predsednika, prosim. Zdaj torej glasujemo o tem predlogu in sicer glasovali bomo elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. tem je bilo poročilo. Preloženo, besede dobil gospod Tanasesku, naslednja točka. A ne, se opravičujem, napačen vrstni red dokumentov. Imamo sklop amadmajo od 1 do 35 pristojnega odbora za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 12 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 31 za, proti vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije za, proti vzdržani. Sprejeto. In zdaj še poemensko, odjema pred tem besedo, da bi gospod Tanasesko izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predlagam glasovanje o zakonodajni resoluciji v skladu z pravili za medinstitucionalna pogajanja na podlagi našega mandata. Dobro, glasujemo in sicer poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj prehajamo naslednji točki in sicer gospodarstvo temelječe na podatkih, amandma ena za, proti, stržani, zavrjeno, še drugi del za, proti. A ne, je brezpredmetno, se upravičujem. Amandma dve, za, proti, stržani, zavrjeno. Amandma tri, za, proti proti vzdržani. Zavrneno. Amandma 4 za proti vzdržani. Zavrneno. Prvotno besedilo, prvi del za proti vzdržani. Sprejeto, še drugi del, odstavek 10 za proti vzdržani. Sprejeto. Prvotno besedilo odstavka 15 za proti vzdržani vzdržani. Sprejeto prvotno besedilo odstavka 19 za, proti vzdržani. Sprejeto odstavek 26, prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti vzdržani. Preverimo, prosim, preverjamo. Drugi del odstavka 26, eh, pardon, 26. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 29, prvi del za, proti zdržani. Sprejeto, še drugi del za, proti zdržani. Sprejeto. Odstavek 32 za, proti zdržani. Sprejeto odstavek 36, prvi del za proti vzdržani. Sprejeto, še drugi del za proti vzdržani. Zavrnjeno, uvodna izjava A, prvotno besedilo za proti vzdržani. Sprejeto, uvodna izjava B za proti vzdržani. Sprejeto, uvodna izjava C za proti vzdržani proti vzdržanje sprejeto. Uvodna izjava D, prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržanje zavrnjeno. Glasujemo še o resoluciji po celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na naslednjo točko in sicer razmere v Eritreji. Šest prvi del za proti vzdržani. Sprejeto drugi del poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za proti vzdržani. Sprejeto odstavek 16, prvi del za proti zdržani sprejeto, drugi del za proti zdržani sprejeto. Glasujemo še o resoluciji kot celoti, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Naslednja točka je poročilo o nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015, amandma 9, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 1, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto odstavek 2, prvi del za, proti, stržani, sprejeto. Drugi del poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 12 za, proti, stržani, zavrjeno. Amandma 7 za, proti, stržani proti stržani. Sprejeto. Dobro, preverjamo. Amandma 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto odstavek 32, prvi del za proti vzdržani. Sprejeto, drugi del za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 5 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Dobro, lahko preverimo, ampak mislim, da je bilo kar očitno. Glasujte, prosim, preverjamo amandma 5. Konec glasovanja. Zavarjeno. Amantma 12 za, proti ne, se upravičujem, pravi predsedujoči. Amantma 3 za, proti zdržani. Sprejeto 6 za, proti zdržani zavrnjeno. 13. Poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 15. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 14. Poimensko, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. Konec glasovanja. zavrnjeno. Amandma 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 45, prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto, še drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 4, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. drugi del je brezpredmeten, odstavek 48, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto in še drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 17d, poemensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 8, za proti zdržani. Preverimo, prosim. Glasujemo o amandmaju 8. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 1 za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna izjava C, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, uvodna, oziroma amadma 10 za proti vzdržani zavareno, amadma 11 za proti vzdržani zavareno, uvodna izjava G, prva to besedilo, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavareno sprejeto. Glasujemo še v resoluciji v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Več kot očitno je bilo. Dobro, preverjamo. Glasujte, prosim. Niste slišali, kaj sem vam povedal, gospod Marijas. Glasujte, konec glasovanja. Ja, vidite, ni prav velika razlika, kaj ne, ki ni vidna od tam zgoraj. Nadaljujemo. Naslednja točka, poročilo o Črni gori za leto 2015. Amandma šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma štiri in sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro preverjamo. Štiri in sedem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Moja napaka, vidite. Si moramo očitno očistiti očala, da bom bolje videl. Amadma 9. Glasujte, prosim, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, zdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 33, prvotno besedilo, prvi del za proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del poemensko prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 1 za proti vzdržanje zavrnjeno. Um, gospod, gospod Kovače, beseda je vaša. V imenu skupine ELS bi rad uložil ustni amandmak od stavku 3, prvi del in sicer po prvem stavku obžalujemo poskuse zunanjega pritiska eh, na integracijo Črne gore v euroatlantske integracije. Hvala lepa. Kdo nasprotuje temu amantmaju? Ne? Maybe just... Dobro, 40 kolegov je, ki nasprotuje temu amandmaju, tako da žal. Glasujemo torej o prvotnem besedilu amandmaja 3, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno drugi del za proti zdržani. Sprejeto. Amandma 11 za proti drugi del amandmaja 3. Želite preveriti? Prav, preverjamo. Drugi del amandmaja 3. Konec glasovanja. sprejeta. Amandma 11. Za. Proti. Stržani. Zavarjena. Amandma 2. Brezpredmeten. Glasujemo o prvotnem besedilu eh, odstavka 34, oziroma zdaj glasujemo o resoluciji kot o celoti, pravi predsedujoči, za proti vzdržani sprejeto. Prejel sem kompromisni amandma gospoda Gualtierja in sicer dokaj pozno, zato se moram posvetovati z vami, ali temu nasprotujete. Gre za amandma gospoda Gualtierja. Ne, nihče ne nasprotuje. Glasujemo torej o amandmaju 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imamo tudi zahtevo po glasovanju po delih pri odstavku 50, vendar je bil ta umaknjen, tako da o tem ne glasujemo. 64, zdaj poimensko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 65, poimensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. 66, poimensko glasujte, konec glasovanja, sprejeto. Zdaj glasujemo še v resoluciji v celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprejeto. Hvala lepa tem je glasovanje zaključeno. Prehajamo na obrazložitve glasov in eh, prosim kolege, ki zapuščajo dvorano, da to storijo čim hitreje in čim tiše. Hvala lepa. Thank you. colegi putem trece la explicațiile de vot. colegi in colegice začenjamo z obrazložitvijo glasov. Če želite nadaljevati z razpravami, potem prosim počnite to pred vrati dvorane.